pravim, pravem trenutku. Naslednje obvestilo, gospod Sorin Moisa je zapustil skupino SD in sicer 22. novembra pridružil se je skupini ELS. Njegovo članstvo začne teči 29.